zunanje zadeve in varnostno politiko in ministra Kondarsa v zvezi z razmerami v Venezueli. Pred to razpravo pa pozdravljam gospod Miciko. Mici Capriles de Ledesma, ki je bila imenovana za nagrado Saharova leta 2015, za leto 2015 in prihaja z delegacijo iz Venezuele in bo spremljala našo razpravo o Venezueli. Dobrodošla. Uh, Sedaj pa dajem še enkrat besedo ministru Kendersu v imenu komisije. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, Hvala lepa in pozdravljena tudi delegacija iz Venezuele. Zahvaljujem se vam, da ste dali na dnevni red danes Venezuelo. Dve, dva meseca po zakonodajnih volitvah je čas. Kakšen je vpliv tega pomembnega rezultata na pot, ki jo je obrala ta država? Zahvaljujem se parlamentu da stalno spremlja zaskrbljujočo situacijo preteklih dveh let, ko je več ljudi umrlo tudi v marcu in februarju 2014 v demonstracijah. Resolucije, ki so bile od takrat sprejete, tudi kaže, da lahko dogajanje premagamo le z uh, konstruktivnim dialogom in spoštovanjem človekovih pravic tudi in pa um, ustave v Venezueli. Rezultat zadnjih volitev je pomenil velik preobrat, kajti velika, velikost, velika večina ljudstva je dala mandatu, mandat parlamentu za spremembe. Ljudstvo v Venezueli trpi, trpi zaradi nasilja in mm, nevarnosti in v Karakasu imajo tudi eno najvišjih uh, Eh, stopen umorov na svetu, trpijo zaradi pomankanja osnovnih življenskih potrebščin in vode in zdravstvenih pomoč, pripomočkov. Ljudje so na zadnjih volitvah zahtevali političen odgovor na te izzive. Vse politične akteri in institucije morajo spoštovati to demokratično odločitev in pa tudi legitimnost trenutne vlade. Sedaj je čas za sodelovanje in zato da se najdejo pragmatične rešitve za te težke izzive. Ideološke konfrontacije in institucionalni nemeri ne bodo prinesli takšnih rešitev. Ni več časa, ki bi ga lahko izgubljali, saj tudi zmanjkuje finančnih verov. Tudi cena nafte ne bo kmalo si jo pomogla in zato je inflacija tudi vedno hujša iz tedna v teden. treba je tudi um, spregovoriti o žrtvah iz teh demonstracij in to je predlagalo tudi izvršilna oblast. Treba je tudi razmisliti o tem, kaj ni delovalo. Poskrbeti je treba za tiste protestnike, ki še vedno čakajo v zaporih na sojenje. Leopoldo Lopeš je najbolj viden primer, ki je bil žrtev nasilja in te žrtve nasilja je treba zaščititi. In tisti, ki so bili ukleteni v te demonstracije, morajo biti, eh, morajo imeti pravično sojenje. Priložnost, ki jo nudijo spremembe po volitvah, morajo sprejeti vse strani, vlada in opozicija, v duhu sodelovanja in spoštovanja ustave Venezuele. Ustava zagotavlja meren okvir, v katerem lahko venezuelska vlada deluje in politika deluje v demokratičnem okvirju. Paralelne strukture oziroma vsi odgovorni morajo vedeti, da imajo težko nalogo. Če ne bodo nadaljevali dialoga, potem tvegajo, da se bodo nasilja na ulicah nadaljevala in to lahko potem izteri. Vemo, da je družba tudi uh, trpela in je tudi polarizirana, vendar pa morata obe sprejeti, kakšno ulogo mora odigrati. Nobena stran ne more sama rešiti krize in to je sporočilo, ki ga Evropa pošilja venezuelskim prijateljem. Dialog in kompromis sta edina pot naprej. Uh, Evropska unija in Združeni narodni tudi tesno sodelujejo v Karakasu, da posredujejo to sporočilo in podpiramo številne regionalne organizacije, ki so tudi pozvale k nacionalnem dialogu. Evropska unija je utemeljeno zaskrbljena, kajti tam je veliko evropskih državljanov in tudi evropske investicije so prizadete zaradi regionalnih nestabilnosti in zaradi prekarne situacije. Evropa ima tesne vezi za regijo in sodelujemo na številnih področjih. Varnost, trgovina um, pa tudi boj proti terorizmu. Pripravljeni smo še okrepiti sodelovanje z Venezuelo. In vemo, da številni venezuelčani na Evropo gledajo kot na dobrega prijatelja, ki jim lahko pomaga na poti do blaginje. To je tudi ponudba, ki smo jo dali med številnimi pogovori v Karakasu in v Bruslu in tudi v javnih izjavah smo podali takšno sporočilo. Rad bi se zahvalil za močno podporo parlamenta pri naših prizadevanjih in zahvaljujem se za vašo pozornost. Uh, Sedaj pa ima gospod Gonzales besedo. Gospod minister, Venezuela je včasih bila znak za napredek, dobrega življenja in upanja. Šavizem, potem Maduro in tako naprej so privedli Venezuelo v propad. V desetih letih so uničili bogato državo zgolj zaradi teh nespametnih voditeljev. To ni revolucija, to je demolicija, popolnoma uničenje. Ni revolucija, če ni več na voljo zdravil, gre za popolno uničenje. Otroci so lačni, na ulici je človeško življenje vredno manj kot soček nafte. To je uničenje, ne revolucija. Ko nasprotniki, ki se borijo za demokracijo, študentje in drugi čitečijo v zaporu zaradi svojega mnenja, to ni revolucija, temveč popolno uničenje. Venezuela je država, v kateri državljani nimajo več glasu. Demokracija je tista, ki omogoča spremembo režimov. Marija Korina, Micira Pliles, Lilian, Mari in druge posameznice bodo kmalo zapustile zapore v Venezueli. O svobodi se ne pogaja, o pravosodju in pravici se ne pogaja, o Venezueli se ne pogaja. Evropska unija ve, da mora vedno stati ob strani pogumnim venezuelskim državljanom. Ne vem, ali sta Venezueli dva dela ali ne. Če bi en del izkoristil oblast, drug pa je v zaporu, koga boste podprli? Gonzales, Gonzales. Hvala, gospod Gonzales. Imate modri karton, ga sprejmete. Od gospe Sandre Rodriguez, ga sprejmete, izvolite. Sí, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Pons, bi nam lahko prosim pojasnili, zakaj v Galiciji, v državi Španiji prav tako obstajajo lačni otroci? Zakaj tudi v Španiji župani in posamezni predstavniki sindikatov prav tako živijo strahom, da jih bojo tožili? V Venezueli so študenta zaprli zaprli, pa ne zgolj zaprli, v grob so ga spravili brez kakršnega koli sodnega procesa, pet metrov pod zemljo. In vi mi dajete takšen kontraargument. Sram vas je lahko, zato spoh ne bom odgovoril na vaše vprašanje. Eh, Hvala lepa, gospod Horegej. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam bi rad pozdravil gospod Capriles in predstavnike ki so danes z njo. Tri sporočila bi rad poslal venezuelskemu prebivalstvu iz tega parlamenta. Kot prvo, 16. decembra pred dvema mesecema so venezuelski državljani v mirnih okoliščinah glasovali, podprli so opozicijo. V parlamentu smo zelo veseli zaradi te demokratične geste. Samo demokracija in zgolj v demokraciji bo možno najti rešitve za probleme, s katerimi se soočajo venezuelci. To je prvo sporočilo. Drugo sporočilo. Venezuelska vlada ne more okrniti pooblastil nove nacionalne skupščine. Ta nacionalna skupščina je povsem legitimno izvoljena. Ne more vzpostavljati paralelnih skupščin, niti ne more prevzemati oblasti strani druge nacionalne skupščine, ki ni bila izvoljena. S tem prihaja do zelo jasnega kršanja demokratičnega mandata, ki je bil podan 6. decembra. Še tretje sporočilo, ki ga izražam v imenu številnih v parlamentu. Danes bomo slišali mnoge, ki bodo grdo govorili o Čavezu in njegovemu režimu. Tudi sam bi to lahko storil. Nekateri ga bodo podprli, nekateri ga bodo kritizirali. Nizozemski minister je povedal zelo jasno, da je bil mandat venezuelskih državljanov mandat za spravo, za dialog, za iskanje rešitev. Obstaja legitimna oblast, izvršna oblast in zakonodajna oblast morata vzpostaviti dialog, se med seboj razumeti, zato ker prebivalci pričakujejo rešitve. Želijo si, da bi oblikovali ustrezna pravila, na podlagi katerih bi iskali rešitve za probleme. Vse več je negotovosti in nevarnosti gospodarski položaj vse slabši, dialog je potreben, zato pozivam naj vstopijo v dialog, da razrešijo probleme za to, da bo Venezuela imela lepšo prihodnost, takšno kot je zasluži. Hvala lepa, sedaj pa gospod Farija, minuto in pol. Gospod predsedujoči, gospod minister, najprej lep pozdrav gospe Mici Capriles. Venezuela je v preteklosti bila demokratična država. Škoda je, da Evropska unija oziroma Evropski parlament v Venezueli nima svoje delegacije. Mislim, da je opozicija na zadnjih volitvah dosegla večino, veliko večino. V preteklosti je res v Venezueli vladalo kar nekaj absolutističnih režimov. Mislim, da so razmere takšne, da bi lahko v zvezi z njimi posneli pravo grozljivko. V Venezueli smo bili priča tudi hudi humanitarni krizi zaradi gospodarsko-katastrofalnega stanja. Poglejte, kaj vse se dogaja na področju zdravstva. Naprimer, Evropska unija bi morala storiti vse za to, da se spoštuje v Venezueli načelo ločevanja oblasti. Obstaja tudi zakon o amnistiji, ki je namenjen temu, da bi v državi dosegli spravo. Mi moramo biti pozorni na to, da se bo spoštovala pravna država. Sekunde. Hvala lepa, gospod Premoj, minuto in pol. Hvala lepa. Več let smo priča kampanjam, ki želijo destabilizirati Venezuelo. Na žalost takšen predlog podpira tudi kar nekaj poslancev. Državni udar leta 2000 dva politično nasilje, potem april 2013 enajst mrtvih v spopadih. Leta 2013 Leopoldo López sodeloval pri napadu, kjer je umrlo 44 ljudi. Leta 2005 Antonio Lesma prav tako podobni incidenti. Stalno se vodi kampanja delegitimacije volilnega sistema, ki je bil potrjen tudi na mednarodni ravni. Na volitvah v državi je bila oblast potrjena, tudi sam sem spremljal volitve. Nekdani predsedniki, mediji in opozicija so vedno govorili o goljufijah, o državnih udarih. Tu ne gre za absolutno zmago, gospod minister. Ni vlade, ki bi bila izvoljena. Nacionalna skupščina ni oblast, ki bi bila višja od ustave. Izvoljeni predsednik je tisti, ki ima takšno legitimnost kot poslanci. Spremeniti moramo naš pristop, podpreti moramo tiste sektore, kjer trenutno vlada nestabilnost in nasilje. Zmanjšati je treba pritisk, zagotoviti moramo ustrezno demokracijo, ker bodo tudi institucije druga drugo nadzirale. Na zadnjih volitvah so bili prisotni mednarodni opazovalci, tako pravite. Parlament tja ni mogel iti, zato ker ga venezuelska vlada ni povabila, niti ni zagotovila varnosti. Sam sem bil tam in sem videl, kaj se je dogajalo ni bilo nobenih mednarodnih opazovalcev na zadnjih volitvah. Sam sem bil tam. Sprašujem vas, ste bili vi prisotni na volitvah? Seveda sem bil. Ne morete vi nalagati, kdo so zakoniti spremljevalci volitev. Tudi nekdani predsednik jih je spremljal. Več kot 18 let posameznikov je spremljalo volitve, gre za mednarodne posameznike in žalostno je, da vas resnica ne zanima. Ste sprejeti, eh, pripravljeni sprejeti še eno vprašanje gospoda Farije? Ste pripravljeni sprejeti še eno vprašanje? Ne. Dobro. Potem mm. nadaljujemo. Gospod Sevastija. Gracias, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Prosim, da malo pomirite poslance v dvorani, da naredite red, da bo ta razprava dostojna. Danes govorimo o Venezueli. Zelo pomembno je, dobro bi bilo, da bi Venezueli namenili nekoliko več časa. Prav tako bi morali več pozornosti nameri, morali nameniti Mehiki, kjer ubijajo novinarje, kjer ubijajo ženske. Gospod minister, ali naj si čestitamo zaradi rezultata volitev, zaradi postopka volitev, zaradi te demokratične fešte? Ja. Predhodne volitve so bile prav tako potrjene strani mednarodne skupnosti, potekale so na odprti demokratičen način kot vedno. Kakšno vlogo naj odigra Evropska unija v Venezueli? Zagotovo mora braniti človekove pravice v Venezueli. To je zapisano tudi v naših temeljnih listinah in pogodbah. Samo želim si, da bi stvari opravljali nekoliko bolje, kot smo to počeli v državah, kot sta Maroko ali Izrael. Nekaznovanje tam sveti, nihče ne počne ni česar, pa imamo s temi državami res sramotno prisrčne odnose. Kaj resnično želimo doseči v Venezueli? Ali bomo podprli državljane? Da, podpreti želimo mir. Seveda želimo ponuditi pomoč pri spreminjanju proizvodnega modela v Venezueli. Venezuela je že odnegdaj odvisna od starega modela, ki ga je potrdil Čavizem. Nikoli pa Venezueli ni bil vzpostavljen drugačen model. Venezuela je odvisna od nafte, to pa potem sproža nasilje, korupcijo in nestabilnost. Če želimo imeti dobre odnose z naftno oligarhijo, da bodo zato imela korist naša podjetja, potem v tem primeru ne podpiramo venezuelcev. Hvala, gospod Korao. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Z tega privilegiranega položaja lahko ocenimo, kako se politika zlorablja za zasebne interese, za interese podjetij, zato da se destabilizira razmere v državi. Seveda v Venezueli obstaja tudi objektivni problemi. Korupcija, naprimer tudi v stranki Madura, je prisotna korupcija, inflacija je 500 odstotna, ni na voljo dovolj hrane, ni na voljo dovolj zdravil, para, vojaške note so vse prisotne. Ogromno je tudi zunanjih akterjev, ki delujejo v Venezueli, ZDA, Evropska unija. Kaj počnejo ti akteri za to, da bi izboljšali življenjske pogoje državljanov? Odgovor je jasen. Mi se soočamo z gospodarsko vojno proti Bolivarski republiki. Trojka je tista, ki jo je sprožila. Ta agresija nad Venezuelo je očitna vsem ZDA so uvedle sankcije, zato ker menijo, da je Venezuela grožnja za ZDA. Tudi nekateri poslanci v tem parlamentu pravijo, da ne bi smeli priznati predsednika Madura, kajti na decembrskih volitvah ne bi bil poražen. Vesel sem, da je predsednik Maduro podprl rezultate volitev, spodbujam tudi venezuelcem, da naj ne popuščajo in da naj sledijo demokraciji. Hvala. Hvala, naslednji gospod Ferrand hvala lepa kolegice in kolegi bogu hvala ni samo ukrajina predmet naših razprav latinoameriške drž države naj bi z evropo imele privilegirane odnose zlasti ko govorimo o izgradnji večpolarnega sveta e, morajo iziti iz tega morečega marksizma in velikim to uspeva tu je že e, dve stoletje stala je stara Monrojska eh, doktrina. Danes pa eh, levica na jugu, eh, na jugu Amerike izginja in se pojavljajo proti marksistične vlade. V Venezuela so spregovorili voljivci in v zadnjih volitvah je, je treba, so levičari izgubili in sedaj moramo pač eh, potrditi to vlado, ki je. Pa čeprav to ni všeč eh, skupini Guje, ki vedno eh, podpira najhujše marksistične diktature. Hvala, gospod Brok. Gospa predsedojoča, gospod predsednik sveta, prav imate. V takšni državi je treba sodelovati, to pa se začne s tem, da se priznajo volitve. Volitve pa niso priznane. Uh, pravice izvoljenega, izvoljene vlade se od, odzemajo, potem se tudi ljudje kar odstavijo in tako naprej. Takšno je izhodišče, ki ga ne moremo uh, spregledati. Venezuela ima eno največjih naftnih bogastov tega sveta, hkrati pa je ena najbolj revnih držav. Država, kjer vlada ta revščina in kriminalnost, kjer je demokracija, demokracija vedno manj in to je znak za to, da eh, šavističan ali pa eh, skrajen komunizem vodi do revščine ljudi. To je zgodovinska resnica, ki jo je treba videti in čudim se, da predstavniki tega parlamenta branijo ta sistem ali pa vsaj razlagajo, da vse skupaj ni tako hudo. Priznati volitve in voljo ljudi, to je demokracija, ne pa da se tukaj volitve skuša izigrati. Čudim se, kako. lahko uh, tisti, ki trdijo, da je venezuelski sistem pravi, sedaj dobijo vladno oblast. Hvala lepa, sedaj pa gospod Asis. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dejstvo je, da so bile volitve v Venezueli svobodne volitve. Ni pa res, da je predsednik Maduro potrdil rezultat volitev. Mislil je, da bo lahko potrdil parlament, ki bi podvomil o delitev oblasti. Očitno je, da je v tej državi tudi kar nekaj političnih disidentov in posameznikov, ki so jih zaprli, zato ker se ne strinjajo z vlado. Kar pomeni, da moramo tudi mi kot evropski poslanci odigrati svojo vlogo, izraziti moramo solidarnost s kolegi iz venezuelskega parlamenta. Povedati jim moramo, da jim stojimo ob strani v teh težkih trenutkih, zato da bo Venezuela ponovno uspelo oblikovati parlamentarno demokracijo. Potem se lahko pogovarjamo tudi o gospodarskih in socialnih zadevah, ampak če politično država ne bo stabilna, če ne bo demokracija, potem ne bo nič. You, Hvala, gospa Rančova. Mesec decembr je prinesel nova upanja za Venezuelo, ampak to, kar se dogaja v zadnjih tednih v Karakasu, je katastrofalno. Vlada zavrača voljo ljudstva, ne želi podati pristojnosti nacionalno izvoljeni skupščini. Kaj potrebuje Venezuela v tem trenutku? Razrešiti mora nujne težave, s katerimi se sooča. Venezuelska družba in venezuelsko gospodarstvo se soočata s hudimi težavami. Prvi korak na poti k spravi pa bi bil ta, da izpustijo vse politične zapornike. Kot drugo bo morala Evropska unija biti bolj prisotna. Visoko predstavnico prosim, da razširi mandat in poveča finančno podporo za trenutne instrumente, ki jih ima na voljo Evropska unija, da se odzovemo na to krizo, s katero se trenutno sooča Venezuela. Bi pa rada izrazila globoko spoštovanje do pogumnih žensk v Venezueli. Nekatere od njih so danes tudi z nami. Mici Capriles, njena hči Antonieta, Marija Alejandra Aristikieta, z nami je tudi Lilian Tatori, Tamara Suhu. Ti dve žal danes nista z nami, ker tu ne moreta biti. One predstavljajo enotno silo, ki se zauzema za svobodo v državi. Spremembe, do katerih prehaja v Venezueli, lahko v veliki meri pripišemo tem pogumnim ženskam. Hvala. Hvala, sedaj pa gospod Grandes Pascual. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Država, o kateri govorimo, ni majhna država, niti ni nepomembna država. Naj vas spomnim, da v tej, tem trenutku predseduje Varnostnemu svetu Združenih narodov. O tej državi govorimo v tem parlamentu. V parlamentu smo jasno in glasno zahtevali svobodo. Svobodo politične in medijske zapornike, da bi lahko prevzeli tudi nagrado Saharova. Dejstvo pa je, da so na zadnjih demokratičnih volitvah parlamenta nastopile težave, ker vlada oziroma Maduro svojo svojim celotnim kamenitom ni želel podpreti volitev oziroma rezultatov na volitev. Ni dal možnosti poslancem, kaj je storila opozicija, ki je danes tu zastopana. Opozicija se zauzema za svobodo zaporniko. Ampak, gospa predsedujoča, vsi ti ujetniki so še vedno zaprti. Nalaga se zakon o amnistiji, Politični zaporniki bi morali biti spuščeni. Vzpostaviti je treba dialog, zagotoviti je treba soobstoj izvršne in zakonodajne veje oblasti. In upam, da bo Maduro uspel biti kos nalogi. Hvala, gospa Valenciano. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Včasih res slišimo dobre novice, naprimer, da je demokracija bolj pomembna za tiste, ki se za njo prizadevajo, kot za tiste, ki se za njo ne prizadevajo. Venezuelski državljani imajo pred seboj sedaj prihodnost, ki je veliko bolj polna upanja državljani so spregovorili preko volitev, imajo demokratično izvoljen parlament, ki ima pristojnost in oblast, da v državi izvede spremembe, ki jih država potrebuje. Država potrebuje spremembe, najti mora pot iz krize, iz te humanitarne katastrofe, ki ste jo že omenili. Ne želim biti španka, ki se postavlja na eno ali drugo stran, ko gre za zadeve v Venezueli. To se mi ne zdi prav. Zdi pa se mi, da bi morali pozvati tako demokratično izvoljeno opozicijo, ki ima večino v parlamentu, kot predsednika Madura, da stopijo v dialog, da dosežejo spravo v državi. To je tisto, kar ljudje pravično zahtevajo tudi preko volišč. Sprava, prehodno obdobje, demokracija. Hvala, gospa Bešera Bastarešeja. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod minister. Ponovno govorimo na plenarnem zasedanju o Venezueli, ponovno lahko ponavljamo isto kot na prejšnjih razpravah. Politični zaporniki kot sta Antonio Leizma, Antonio Lopez in tako naprej ostajajo za zapahami. Inflacija v Venezueli je najvišja na svetu. Opoz v tej državi je tudi precej razširjena korupcija, to je najbolj koruptivna država v Latinski Ameriki. Tu so dejstva in ne mnenja. Draga Mici, draga Alejandra, nekaj se je spremenilo od zadnjič, ko smo razpravljali o tej temi na plenarnem zasedanju. Ugotovili smo, da je več venezuelcev, ki si želijo miren, demokratičen napredek za državo ki si ne želijo Madura. Mislim, da bi morali upoštevati voljo vseh venezuelskih državljanov, podpreti je treba rezultate volitev, ne smemo dopustiti, da bi kdorkoli z razno raznimi triki skušal razveljaviti rezultat volitev. Tudi zakon o amnestiji je tisti, o katerem bi morali govoriti. Evropska unija bi morala voditi mednarodna prizadevanja, zato da bi novo izvoljen parlament lahko začel izvajati pomembne reforme. Pomembno je tudi, da se čim hitreje odločno zauzamemo za to, da podpremo izvoljeni parlament. Sama kot evropejka, kot španka vem, da bomo znali biti kos te nalogi z besedami in zajanji. Hvala, gospod Štir. Venezuela je na pragu humanitarne krize po dolgem obdobju ševističnega režima. v državi ni dovolj hrane, ni dovolj zdravil, to pa prizadeva najbolj revne sloje prebivalstva. Jasno moramo povdariti, da je ta situacija neposredni rezultat politike, ki jo je vodil režim. Opozicija in ostali, ki so se zauzemali za drugačno pot, so v zaporih. 6. decembra so venezuelci izvolili nov parlament, s tem so tudi zahtevali, da se spremeni smer, v katero trenutno hodi država. Maduro ne želi podpreti in potrditi teh rezultatov, vse bolj želi oblast spraviti v roke izvršne veje oblasti. V parlamentu zahtevamo izpustitev političnih zapornikov v Venezueli, želimo si, da se spoštuje pravna država, da se spoštuje človekove pravice. Vse to je Čavez zanemarjal. Maduro želi, da bi v Venezueli zavejal nov veter, ampak dejstvo je, da je v Bolivarski republiki po decembrskih volitvah zavejal veter, ki Maduro ni pogodil. Čavističen režim ali njemu podoben režim lahko stori veliko škode v državi. Mi bomo podprli venezuelce v njihovem boju za mir in svobodo. Hvala, gospod Zorinjo. E Spoštovani gospod minister, razmerje sil med. Uh, EU in Latinsko Ameriko moramo izkoristiti za to, da določimo našo zonanjo politiko. Pri tem moramo poštevati, da obe regiji imata skupne vrednote oziroma se tudi dopolnjujete. Zato potrebujemo trgovinski sporazum z državami Merkosurja in upam, da bo nekoč pristopila tudi Venezuela. Evropska unija mora tudi pokazati, da kako zgrožena je ob poskusih spodkopavanja volilnih rezultatov. Vlada mora poštevati volilne uh, rezultate, izvoljene organe in tudi državljane. Ampak tu ne smemo pozabiti na pravno varnost in na delovanje pravne države. Gospe in gospodje, mi vas podpiramo, tudi predsedstvo podpiramo za delovanje na tej poti. Hvala. Hvala lepa, gospod Milan Mon. Hvala lepa. Zgod, eh, dogodki na volitvah so bili zgodovinski, vendar pa je situacija še vedno težka in to, kar se sedaj dogaja, ni dialog, ampak konfrontacija. Če se sedaj kar na vrat na nos imenujejo novi sodniki in potem se izvaja nek nadzor, eh, potem se ustvarja kot nek usporedni eh, parlament in potem so bili poslanci kar odstavljeni. Gospodarsko in socialno je eh, situacija dramatična in sedaj enostransko veljavljajo nek načrt, ne da bi se s tem posvetovali z opozicijo, potem pa tukaj še politični zaporniki. Številni zahtevajo njihovo izpustitev, tudi mednarodna skupnost in tudi Evropski parlament. Rekamo pozdrav in solidarnost gospemici Kapriesu, ki je, tudi, ki je tudi žena nekdanjega eh, župana Karakasa. Uh, Imamo tudi osnutek predloga za izpustitev političnih zapornikov, upam, da bo to kmalo stvarnost. Na to osvoboditev čakamo že dolgo in sedaj bom zaključil. Venezuela zahteva spustitev um, zapornikov, dialog, toleranco, strinjanje. Ne, smemo, ne sme biti tu enostranskih odločitev, zlorab, goljufije. Uh, sedaj želijo svobodo po toliko letih avtoritarne politike in potrebujemo tak preobrat, tudi če je treba se opreti žirimu. Hvala lepa, sedaj pa gospod Kelam. Hvala lepa. Skoraj sedem najst let je gospodarski raz, in socialni razvoj države, ki ima bogate uh, naravne vere paraliziran zaradi strogega političnega nadzora in intervencij vlade. Rezultat je, da tukaj vlada nasilje. Ekonomski stečaj, kršitve uh, človekovih pravic, masivne demonstracije, Lani se je eh, gospodarstvo zmanjšalo deset odstotkov, inflacija pa povečala za sedemsto odstotkov. To so porazne številke za politične voditelje. Ampak še več, manj kot dve leti je bilo tri ljudi ubitih in več kot tri tisoč zaprtih in to strani vladnih sil, vključno z Lopezom in drugim, ki so še vedno v zaporu ljudstvo je zahtevalo spremembe in pravico in te spremembe so se resničile pred dvema mesecema, ampak skrbi nas, da predsednik Madura ni pripravljen to sprejeti. Potrebujemo dialog, nacionalni dialog, zato da se soočimo s krizo, ampak najprej pa Venezuela potrebuje spoštovanje človekovih pravic. To je merilo za premagovanje krize. Hvala. Gospa Jimenez, ste prosili za modri karton ali za postopek HDI? Za postopek KGDI. Gospod Pospišil je prvi na seznamu v tem postopku. Predsedujoča natančno sem prisluhnil tej razpravi in mislim, da mora Evropska unija in svet tukaj izvesti pritisk na gospoda Manduro, da bo dovolitve priznane in upoštevane. In eh, za dialog sta potrebna dva, predsednika pa tukaj trenutno ni. Drugič parlament bo mogel izvesti bistvene reforme. Ne gre samo za amnestijo, gre za splošno reformo vladavine prava. V Venezueli ta trenutno ne obstaja. Poglejte si, kaj je naredilo vrhovno sodišče, ko je oduzelo mandat trem poslancem. Evrop, Venezuela ne bo mogla napredovati brez pravice. In mi moramo to tudi sporočiti venezuelčanom. Hvala lepa. Hvala. Rezultat volitev decembra kaže, da se ljudstvo ne strinja z delom predhodne vlade in tudi situacija z gospodarsko krizo. pri novi vladi sedaj vladajo napetosti in vidimo, da je opozicija pridobila na moči in sedaj želijo delovati proti politiki Madure. V Evropi se je veliko govorilo o tem, ampak eh, določene stvari, ki so najpomembnejše, pa niso bile povedane. Vidimo, da kakšne, da so nastale velike socialne reakcije. Govori se tudi o privatizaciji socialnih stanovanj in to v državi, kjer veliko ljudi živi v provizoričnih bivališčih. Potem odnosi med EU in Venezuelo. Gre za oboje stranske interese in za načelo neomešavanja. Hvala lepa. Hvala, gospod Jakovčič. Gospa predsednica, 6. decembra so bile volitve v Venezueli in te volitve so prenesle novo upanje, novo vzdušje in vsi smo upali, da bo to novo vzdušje prineslo več eh, sreče temu nesrečnemu narodu in več možnosti za izkoriščanje svojih fantastičnih virov za dobrobit vseh v Venezueli in ne samo za koristi eh, multinacionalk in posameznikov. Danes želim podariti naslednje. Venezuela je pred izbiro ali dialog ali kaos ali sprava ali nasilje. Tisti, ki se bo napačno odločen, bo odgovoren za tisto, kar se bo v Venezueli dogajalo. In pozivam tiste, ki so na volitvah zmagali, k strpnosti, k dialogu. Prav tako k temu pozivam predsednika Maduro, če želi dobro svojemu narodu in svoji državi. Gajc. Hvala, sedaj pa gospod Idor Gajc. Mislim, da vsi poznamo današnjo situacijo imamo naslednika diktatorja na vrhu eh, Venezuele, torej Nikolasa Maduro, ki je odgovoren za humanitarno krizo zaradi svoje diktature. In parlament je pozdignil glas, da bi se temu uprl in se tudi uprl nezakonitim priprtjem protestantov, ki jih je dal zapriti Nikolas Maduro. In Maduro želi odpraviti vse, kar ni v skladu s šavizmom. Ampak narod želi svobodo, narod trpi, vsi so ujeti v verige in Evropski parlament ima ključ, da bo osvobodil Venezuelo teh eh, vezi moramo pomagati temu narodu. Zadnji pa še gospa Jimenez Pekeril in je zadnja prosila za besedo. Hvala lepa. Hvala predsedujoča. Ponosna sem, da sem bila priča tega, kako je bila dosežena ta velika eh, zmaga. Bili smo v mali dvorani, polni ljudi in prva beseda prve besede so, bi, um, opozicije niso bile triumfalistične, ni šlo proti Maduri, šlo je za iztegnjeno roko, da se razmišlja o enotnosti in želeli so, da se tudi strani vlade ta gesta ponudi, da se skušajo odpreti zapori, da bodo lahko Lopes in drugi izpuščeni. Mislili so, da se lahko začne razmišljati drugače da lahko pride do uh, sprememb. Zahvaljujem se vsem prisotnim in tudi Mici Kapriles, da so prišli. Videla sem, kakšna je situacija tam, tudi zapor tam, ki je pravi grob. In tam to sem videla na lastne oči. Zahvaljujem se venezuelčanom. Ta narod je dosegel zmago in ni poti nazaj ne glede na to, kako si to želimo. Hvala lepa, sedaj pa gospod Kunders. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Začel bi s tem, kako zelo pomembno je prisluhniti tej razpravi in izpostaviti pomen razprave. Dva meseca po zakonodajnih volitvah 6. decembra. Pomen te razprave je v tem, da so te volitve privedle do nevidenega rezultata in eh, ljudje so dali jasen mandat parlamentu, da se loti kritičnih izzivov v državi. Slišali smo številno prispevke, kako lahko iz Evrope pomagamo za to, da sprožimo proces, ki bo Venezuela povedlo iz krize, ki jo trenutno trpijo. Treba je vzpostaviti pomen ustave. Ta zagotavlja zakonit miren okvir, znotraj katerega lahko venezuelski organi delujejo kot demokracija. Tisti, ki jih mika nekonstitucionalno ravnanje ali pa paralelne strukture, ti morajo vedeti, da imajo zelo veliko odgovornost, saj je situacija v državi zelo resna, tako kar se tiče gospodarstva kot varnosti. Če bo se nadaljevalo pomankanje dialoga, kot ga vidimo zdaj, potem obstaja tveganje, da bodo zadeve odšle izvajati. In zato moramo dati na prvo mesto ustavnost in dialog. Alternative ni, enega brez drugega ni. In pomembno je, da Evropska unija to v svoji politiki do Venezuele tudi spostavi. Treba je tudi omeniti pomembnost in tudi to. In tudi jaz se zahvaljujem za prisotnost venezuelske delegacije. Torej, podpreti treba aktivno podporo in tudi interes za politične zapornike. V Evropski uniji smo zato, da branimo človekove pravice in zato je treba izpostaviti tudi te. Iz te razprave sklepam, da je vsem nam v interesu, da podpremo venezuelčane pri spopadanju z trenutno situacijo in ta polarizacija na politični ravni je na poto rešitvam. Kako lahko pomagamo ljudem? pozivati moramo vse politične akterje, da razumejo, kaj se je zgodilo. Poglejte si volitve, poglejte si ustavnost. Nihče ne more odločati sam in samo s konstruktivnim dialogom boste lahko napredovali, alternative ni. In Zato so pomembni vsi kontakti, ki jih eh, ustvarjate z Venezuelo. Zahvaljujem se vsem poslancem, ki so bili lani v Venezueli, ki so si prizadevali za merne in demokratične rešitve. Posebno učinkovite so taka potovanja, če eh, prihajajo iz parlamenta, ki je tako zelo geografsko zastopan in politično. In Zato bi bilo dobro, če bi še več delegacij obiskalo Venezuelo. Še enkrat bi izrazil zahvalo za ulogo parlamenta pri pozivanju k mirni rešitvi krize v Venezueli. Hvala lepa. Hvala, razprava je zaključena. Naslednja točka na dnevnem redu je vprašanje za ustni odgovor. Konvencija OZN o preglednosti.